So, schönen guten Morgen. Dobro jutro, drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Sklepi koordinatorjev seje, koordinatorjev včeraj zvečer, torej kopije teh sklepov so bile razdeljene in če eh, do 12.30 ure nihče ne bo nasprotoval, so sprejeti. To velja tudi za sklepe koordinatorjev z 25. januarja. Sedaj pa bomo glasovali o razrišnicah eh, za agencijo in komisijo. Takoj bomo torej testirali glasovanje. Glasujemo preizkusno.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 Ja, po voting list. Der rapporteur ist Massimil Massimiliano Salini je poročevalec, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. <clears throat> Dve za proti vzdržani sprejeto. 3. Za, proti, vzdržani zabrnjeno. 4. Za, proti, vzdržani zabrnjeno. 5. Za, proti, vzdržani zabrnjeno. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani zabrnjeno vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti vzdržani sprejeto. 12 za, proti vzdržani sprejeto. Peter Lundgren, prosim, da ste tiho. 13, predlog spremembe 13. glasovalni seznam. Torej glasujemo o razrešnici za leto 2014 ploš, splošni proračun EU Evropska komisija. Predlog spremembe 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprijeto. 16 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 23. 23 za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržanje sprejeto. 25 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržanje sprejeto. 30 za, proti, vzdržani zabrnjeno. 31 za, proti, vzdržani sprijeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani sprijeto sprejeto. In sedaj še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 46 jih je glasovalo, 37 za, 8 proti, 1 se je vzdržal. Hvala. Sedaj pa sledi glasovanje o Evropski agenciji za varnost v letalstvu EASA. Ines Ajala Sendar je poročevalka. Predlog spremembe 1 e za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, ne, 6, 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo ustni predlog spremembe za m, predlog spremembe 5. Ines Ajala Sender dobi besedo, prosim. Thank you. Uh, torej, eh, gre za. Um, dodali smo socialni pogoji. Med, okoljem, med varnostjo in okoljem smo dodali še social conditions. Ali, ima kdo, uh, ali nasprotuje kdo temu ustnemu predlogu spremembe? Se pravi, da ne moremo glasovati o tem glasovali bomo o predlogu spremembe 5 brez ustnega. Ustne spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 4 oziroma 7, amendma 7 za. Amendment 4. Ne, 4. 4 feld. 4 ta uh, eh, amandmaj brez predmetna 7 glasujemo o 7. 7 za. Proti vzdržanje sprejeto. 8 za. Proti vzdržanje sprejeto. 9 za. Proti vzdržanje sprejeto. 12 za. Proti vzdržanje sprejeto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 vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje. Abstimmung ist eröffnet. Glasujemo. Abstimmung ist Konec glasovanja. 41 za, en se je vzdržal, 4 so glasovali proti, sprijeto. Sedaj pa glasujemo o Cezarju. Poročevalka je prav tako Ines Ajala Sender. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje glasujemo. Mm. <clears throat> konec glasovanja. 40 za, en se je vzdržal, pet jih je glasovalo proti, s tem je to mnenje sprejeto. In čestitamo Ines Ajala Sender, sedaj pa glasujemo o IMSI. Poročevalka je prav tako Ines Ajala Sender. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Predlog spremembe 5, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 14 za 29, proti 3 so se vzdržali, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, sprijeto sedem, sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 10 <clears throat> za, proti, vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. 12 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 14 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. In končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 39 za, en se je vzdržal, šestih je glasovalo proti. Sprejeto. Čestitamo. In še zadnje glasovanje o Evropski železniški agenciji, tudi tu je poročevalka Ines Ajala Sindar. 4. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 je brezpredmeten, ustni predlog spremembe spet dobi besedo Ines Ajala Sindar. to je v tretjem odstavku, smo vključili in v, v skladu s proračunskimi načeli v, v, v okviru večletnega finančnega okvira. Ali je kdo proti temu? sicer je tu nekdo se zdaj ustal v dvorani, ampak to verjetno ne pomeni, da je proti. Torej, gre za predlog spremembe ena z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za. Eno, eno to odpade, ker je ustni predlog spremembe bil sprejet, zato glasujemo o predlogu spremembe dve za, proti, vzdržani zavrnjeno. E, predlog spremembe pet za, proti, vzdržani sprejeto. Šest za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedem za proti vzdržani. To bomo prebirili. Sedem. E, glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 29 proti, nihče se ni vzdržal. To je torej zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani. E, zavrnjeno. 12 za proti, vzdržani zavrnjeno. 9 za, 9 za, proti, vzdržani, sprijeto. 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. 11 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, sprijeto, 14 za, proti, vzdržani, sprijeto, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In potem ustni predlog spremembe Ines Ayala Sender, prosim. spet v angliščini. Ob koncu smo dodali, and has put in place as temporary measure. Until there is sufficient evidence that procedures are carried out satisfactorily. Torej, to je bilo dodano, to je naš predlog. In sicer, da bi um, to prvotno besedilo še malo bolj izpilili ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe ne, se pravi, da bomo glasovali o tem. Predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto. Potem 17 za proti vzdržani zavrnjeno. 18 za proti vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 9 proti, nihče se ni vzdržal, to je sprejeto. In iskreno čestitamo poročevalki in s tem smo tudi končali glasovanja. mislim da lahko nadaljujemo sedaj pa sledi naslednja točka in sicer sporazum med evropsko unijo in makaom posebno pravno regijo ljudske republike kitajske o nekaterih vidikih zračnega prevoza Dieter Librecht Koch je poročevalec in mu dajem besedo. Hvala, gospod predsednik. Rad bom danes predstavil zelo natančen osnutek priporočil za sporazum um, med Makaom um, EU in Kitajsko o letalskem prevozu in pri tem se lahko opiram predvsem eh, na postopek, ki je bil že izveden. To je sporazum, s katerimi se nadomesti 15 eh, obstoječih sporazumov med državami članicami in to posebno upravno regijo. To eh, je. Uh, sporazum o letalstvu, ki ni sporn, bila so pomembna samo določena dopolnila zaradi usklajenosti s pravom EU, gre za varnostne vigitke, konkurenčnost za davčne vprašanja in za pravico nastanitve. Z vsem tem eh, v bistvu izpolnjujemo to, kar zahteva Evropsko sodišče to sporazum, ta sporazum je bil podpisan 2013, vendar za veljavnost potrebuje soglasje parlamenta. Kot parlament EU ne moremo uložiti predlogov sprememb eh, k temu eh, sporazumu, temveč samo predloge sprememb, eh, ki se nanašajo na moja priporočila. Ker je to neproblematično poročilo, predlagam, da potrdimo sprejetje tega sporazuma. Hvala. Ali želi kdo besedo v zvezi s tem? Gezine, prosim. Lahko rečem, da podpiram poročevalca um, v imenu našega poročevalca v senci gospoda Ferije. Tudi mi eh, vidimo to tako, če ki Foster, tudi, tudi eh, v imenu IKR se um, zahvaljujemo poročevalcu za delo in podpiramo njegovo stališče. Hvala. Ali želi še kdo besedo? Ne. Ali želi komisija nekaj povedati? Ne. S tem um, um, formalno rok za vložitev predlogov sprememb 24. februar ob 12.30. Edino pa je, eh, edino kar lahko storimo je, da eh, predlagamo zavrnitev tega sporazuma, drugih predlogov sprememb ne moremo vložiti. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda in sedaj gre za naslednjo točko priprava delegiranega akta o storitvah zagotavljanja več modalnih potovalnih informacij po vsej EU. Najprej dobi besedo eh, predstavnik komisije za maksimalno deset minut. Niemand hier. Eh, ni, ni nobenega predstavnika komisije v dvorani, slišim. Mhm. Ja. Gut, dann gebe ich der Berichterstatterin. Dobro, bom dal besedo poročevalki. Poročevalka je Gesine Meister. Ampak eh, jaz bi želela, da je tu prisotna tudi komisija, kaj ti pri tem postopku je enostavno pomembno, da je eh, tu prisotna komisija. Mogoče bi lahko spremenili mm, vrstni red obravnave eh, točk. A je za naslednjo točko predstavnik komisije že tu? Informacij tudi za elektronsko izmenjavo informacij še ni nikogar v dvorani strani komisije. I must say that it's the first time. To je prvič v 12 letih, da se je to zgodilo. Okay, then I think we make a re- no, eh, se pravi, da bomo sedaj pač naredili odmor do desetih.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 Mislim, da lahko začnemo, ker je komisija zdaj že navzoča, samo zdaj pa od naših jih veliko ni v dvorani. Hello, Roberto. No, Michele. Michele. Yeah, ja, I... Ja. Okay, then we continue and the floor is yours. Dobro, potem pa nadaljujemo. Besedo ima komisija, izvolite. E, no, nisem komisarka, sem vodja enote za inteligentne transportne sisteme pri e, e, generalnem direktoratu MUV. Hvala za priložnost, da sem danes tukaj. Zakaj? Že kar nekaj časa se ukvarjamo z multimodalnimi informacijskimi storitvami. In Bilo nam je veselje, da je bil z nami tudi sekretarjat vašega odbora pri strokovnih razpravah, ki smo jih imeli z državami članicami in mislim, da je zdaj pravi trenutek, da tu pojasnimo, kako se stvari razvijajo in kje smo, kar zadeva eh, razvoj prihajajočih delegiranih aktov na področju teh storitev, kajti tu gre za področje, kjer sta eh, parlament in komisija zelo usklajena, imamo skupne cilje in želimo doseči čim hitrejši napredek. Torej, morda je potrebno tu se zavedati dejstva, da to ni nova tema za komisijo. To je nekaj, kar je bilo predvideno že v beli knjigi o prometu iz leta 2011. Od tada je menilo že kar nekaj časa, ampak eh, čez nekaj trenutkov bom pojasnila, kaj smo naredili v tem času. Uh, Pred nedavnim smo sprejeli eh, delovni dokument komisije z podrobno časovnico glede vse evropskega eh, informa informiranja na področju prodaje vozovnic. Eh, gospod Koh je pred časem pripravil parlamentarno poročilo o eh, multimodalnih eh, integriranih sistemih. Eh, In eh, kot om, sem omenila, obstaja tudi jasna politična podpora temu področju. Delegirana uredba, o kateri bom govorila, je, povezan, je povezana s številnimi prednostnimi nalogami Junkarjeve komisije. Govorimo seveda o strategiji enotnega digitalnega trga, govorimo o energetski uniji, Eh, na tem področju počnemo marsikaj, kar eh, vodi v bolj vzdržno, eh, potov, vzdržen promet. Tu gre za področje, kjer je veliko dinamičnih podjetij in konec koncev gre tu tudi za strategijo notranjega trga, kajti interoperabilnost je eden od temeljnih kriterijev za to, da se storitve lahko odvijajo na vse evropski ravni. Uh, Eh, poleg tega pa eh, to zagotavlja tudi, da lahko družbe črpajo dobiček iz poslovanja na vse evropski ravni. Kaj se torej je dogajalo v zadnjem času? No, vse, kar se je dogajalo, se je dogajalo po zaslugi parlamenta in sveta. Ob koncu leta 2008 je komisija pripravila predlog eh, ITS Road in svet in parlament sta zahtevali od komisije, da razširi to direktivo in da razmislijo o povezavah z drugimi vrstami prevoza. In tu gre za rezultate vaših zahtev in mislim, da je bilo zelo pametno, da ste takrat nas prisilili, da smo nekoliko širše razmišljali. Nekaj številk. Spod poro neke zunanje študije smo preučili Eh, obseg, o katerem govorimo in tu gre pravzaprav za več kot 3 milijone čezmejnih potovanj v eh, Evropski uniji. Tu ne gre za ljudi, ki bi se vozili vsak dan na delo in to kaže, kako pomemben je ta trg. Eh, to kaže, kako pomembno je to področje za državljane. Moram pa reči, da imamo skupne cilje. gre predvsem za to, da poskušamo pokriti vse eh, faze od vrat do vrat z podrobnimi informacijami in poskušamo v čim večji meri pokriti vse vrste prevoza. Številni boste rekli, dobro, ampak če danes poskušam načrtovati potovanje, eh, lahko že kar precej stvari eh, opravim in prav imate, ampak vseeno. Eh, mislim, da je zdaj pravi trenutek, da eh, uporabim prosovnice, ki jih vidite na zaslonih. Večinoma, kadar eh, iščemo čezmejna potovanja, poskušamo dobiti informacije o potovanju od točke A do točke B naprimer na poti od nekega mesta do drugega mesta. Bistveno teže pa je, če poskušamo organizirati eh, potovanje ne samo, eh, kar zadeva prihod na neko letališče ali železniško postajo, ampak poskušamo priti do zadnje točke, kamor smo namenjeni. In tu vidite različne modele, ki so prikazani na prosojnicah. Najprej je tu nekako centralizirani. Eh, pristop, kjer bi imeli vse evropski načrtovalnik eh, potovanj, ki bi ga nudil velik ponudnik storitev in to je model, ki eh, nekako odraža ponudbo zasebnega sektorja. Ampak, <clears throat> če res želimo pokriti vse faze od vrat do vrat, moramo zagotoviti, da se bomo lahko zanesli na bolj podrobne informacije o tem, kaj je na voljo znotraj ICT. In tu vidite drugo možnost, to je decentralizirani model. Na levi vidite, da gre za neko eh, daljšo pot in potem s tem povezane storitve, po drugi strani pa imate tu tudi neka vozlišča, kjer bi lahko eh, pridobili informacije na lokalni, mestni ravni, naprimer. Morda se sprašujete, kako je bila ta analiza koristna pri pripravi naših načrtov. Eh, bila je zelo koristna, ker nam je pomagala, čes, eh, pomagala razumeti, česa se moramo lotiti v delegiranih aktih, zato da bomo v čim večji meri podprli vse evropski večmodalni načrtovalnik potovanj. Ampak eh, konec koncev potrošnikov niti ne zanima toliko, ali eh, so informacije na voljo na podlagi rešitve ena, dve eh, ali tri to gre pravzaprav za neke postopke, ki se odvijajo v zadju. In ko smo se pogovarjali z strokovnjaki iz držav članic, in tu želim izpostaviti, da se v državah članicah že marsikaj dogaja. In če se vam zdi, da naše razprave se odvijajo zelo hitro, eh, zakaj? Torej, če pogledamo države kot je Avstrija, Češka, tam že imajo nacionalne večmodalne načrtovalce potovanj. V severnih državah, naprimer, je veliko novih poslovnih modelov, ki temeljijo na zagotavljanju točnih informacij potrošnikom. Eh, naprimer, eh, Francija Tam je bil pred nedavnim sprejet zakon, ki eh, gre v smeri zagotavljanja večje količine podatkov. Skratka, eh, precej zanimanja je tudi v državah članicah za to, da bi olajšali in eh, načrtovanje potovanj in eh, zapolnili vrzeli, kjer se te pojavljajo. Mi zdaj delamo na podatkih. Poskušamo eh, nekako prepoznati eh, različne. Eh, informacije in različne oblike načrtovanja potovanj. Gre po eni strani za neke temeljne informacije, ki izhajajo naprimer iz voznih redov, ampak eh, potem želimo tu eh, zagotoviti tudi neko bolj celostno funkcionalnost. Istočasno pa govorimo tudi o storitvah in poskušamo zagotoviti, da med posameznimi vozlišči je mogoče povezati različne storitve. Pri vsem tem uporabljamo enak pristop, kot smo ga imeli pri preteklih delegiranih aktih. Poskušamo, eh, oziroma prosimo države članice, da spostavijo nacionalne kontaktne točke da vzpostavijo pristop v več eh, fazah eh, in s tem bi preko časa razširili tako pokrivanje podatkov kot tudi gospodarski domet in to bi pomenilo, da bi na koncu pokrivali tako temeljne kot bolj celostne podatke in leta 2019, nekoliko pred uh, rokom, ki ga predlaga poročilo gospoda Koha, bi lahko uh, pravzaprav imeli že dobro mrežo in potem pokrili vse omrežje do leta 2023. Uh, samo še trenutek bi se vzela, da povem, da govorimo o delegiranem aktu, ki ne. Eh, zahteva dostopa do podatkov, ampak pravi, da kadar so digitalni podatki na voljo, morajo biti v standardiziranem formatu in morajo biti dostopni na nacionalni dostopni točki. Glede na uh, hiter razvoj v železniškem sektorju, zlasti v letalstvu in pa tudi v sektorju javnega prevoza, uh, Eh, na vseh teh področjih gre do stvari v tako smer, da bomo k malu lahko zagotavljali bistveno bolj celovite informacije državljanom in s tem bomo pravzaprav vzpostavili neko osnovo, zato da bomo potem prej ali slej imeli integrirano izdajanje ozovnic. Eh, s tem bom zaključila, ker domnevam, da boste imeli za me nekaj vprašanj, potem pa bom tudi v odgovorih na vprašanje lahko dodala še dodatne elemente. Najlepša hvala, zdaj pa Gezine Meissner. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala tudi za predstavitev. Eh, zdaj razumem, zakaj smo počakali na komisijo. Vedno gre pa za vprašanje eh, vrstnega reda, da je prva na vrsti komisija, ampak tudi eh, sama imam rada vizualne informacije, tako da si na podlagi teh prosonic res lahko stvari laže predstavljam. Mislim, da je to, kar načrtujete, zelo dobro. Eh, pravzaprav se tako ali tako srečujemo vsak mesec, naslednji se bomo videli prihodnji teden in pravzaprav eh, gre za res neke vrste revolucijo, ki bo bistveno spremenila potovanja za eh, marsikoga, med drugim tudi za invalide, naprimer če bo prej ali slej obstajal nek eh, integriran sistem, ki bo povezan tudi z digitalizacijo in z eh, ekonomijo delitve, eh, tu bo mogoče marsikaj, česar zdaj še ne poznamo ali si niti ne predstavljamo. In zato je ključno, da imamo res na voljo vse te podatke. No, pogovarjali smo se že da, o tem, ampak zastavila bi vendarle nekaj vprašanj. Prvo je, na primer, Eh, posod so vključene vse države, ampak v nekaterih državah se eh, pojavljajo tudi težave pri eh, zagotavljanju in objavljanju podatkov. Naprimer, v Nemčiji pri železnici ni vse idealno, ne dobimo vseh informacij o vseh železniških povezavah, to ni tako enostavno. Seveda gre tu v določeni meri za interes določenih monopolov, Eh, ki eh, seveda pri tem ne želijo popuščati, ampak za integrirano izdajanje vozovnic je ključno, da so te informacije na voljo. Eh, in, no, sama najbolje poznam Hamburg in v Hamburgu pravimo, da človek niti ne rabi avtomobila, ker je na voljo toliko informacij, da če poznaš eh, začetno in končno točko, lahko ugotoviš, katere povezave so možne, katera prevozna sredstva so na voljo in človek je lahko stotno prepričan, da bo pravočasno prišel na svoj cilj. Seveda bi bilo optimalno, če bi to imeli za celotno Evropo in ključno vprašanje je, kje vidite ovire, ali bi mi kot evropski poslanci lahko kakorkoli prispevali k temu tudi v državah članicah, da bi stvari se odvijali hitreje, kajti seveda je v našem interesu, da bi imeli integriran sistem, ker bi bilo to koristno za vse nas, pa tudi za okolje in največ tudi za denarnico. Najlepša hvala, naslednji je Dieter Librih Koh. Najlepša hvala. Ja, neskladnost podatkov, pa tudi pomankanje interoperabilnosti med formati podatkov, to so dejansko ovire za eh, vse evropsko zagotavljanje informacij o intermodalnem prevozu. Eh, seveda se kot poročevalec za to področje veselim, da bomo vendarle prišli eh, v prihodnje do neke podatkovne baze za vso Evropo in vse je seveda v veliki meri odvisno od zanesljivih in e, točnih podatkov, ki so na voljo v realnem času. In potrebno je analizirati, ali. E, Oziroma, zanima me, ali obstajajo kakšni konkretni načrti glede časovnice. Nekaj tega sem slišal, ampak ne vem, če je to vse. Eh, potem upam, da bomo imeli neke odprte standarde, odprte. E, umestnike in upam, da bo to našlo pot tudi v delegirani akt in pa eh, dostop, dostop informacij eh, za, ome, za ljudi z omejeno mobilnostjo je nekaj, kar smo vedno izpostavljali in kako boste zagotovili, da bo tudi v vašem delegiranem aktu to ustrezno upoštevano. Najlepša hvala, zdaj pa Jens Nilsen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bil sem poročevalec v senci za to poročilo in mislim, da je pomembno, da govorimo o tem, da je potreben nek forum, kjer se bodo različni deležniki srečevali in se pogovarjali o teh vprašanjih. Opravka imamo z najrazličnejšimi eh, prevoznimi podjetji in tudi oni morajo eh, videti neke koristi v tem, eh, v tem, da si prizadevajo za vzpostavitev tovrstnega sistema. Torej, ali obstaja tovrsten forum in kako deluje? Najlepša hvala. Tudi sam sem se uvrstil na seznam govornikov. Eh, torej, sistem, kakor še ne obstaja v Hamburgu, obstaja tudi v Berlinu uh, za povezave Berlin, v Berlinu in Brandenburgu. In uh, v sistem lahko vnesem, uh, kje sem, kam želim in potem vidim vse možnosti, uh, železnico, avtobuse in tako dalje. To je dobro. V Nemčiji imamo dober sistem uh, nemških železnic. Uh, ki pravzaprav pokriva skoraj celotno Evropo. Tam lahko uh, eh, unesem podatke in uh, dobim uh, informacije, ampak pred kratkim sem iskal povezavo od Talina do Narve in uh, tega uh, nisem našel. Estonija torej ni vključena in potem uh, sem poiskal na internetu povezave Talin-Narva in sem jih našel. Seveda informacije so vse na voljo, ampak v različnih sistemih in Eh, ne pa na enem mestu. In eh, že leta 2006 ali 2007 pri tretjem železniškem svežnju smo se odločili o vsem tem. In železničari so zadnji nacionalisti pravzaprav v Evropi, ki temu nasprotujejo. In vi pravite, da bodo leta 2019 vse to na voljo, da bodo vsi podatki na voljo. Eh, je to jasno? Eh, povejte jim, da če pač oni ne bodo sodelovali, boste vi tisti, ki boste imeli vse te podatke in jih dali na voljo. Uh, Eh, kakšne možnosti torej izvajanja pritiska imate. Že deset let pravzaprav nasprotujejo temu. Noben trgovec se ne bi eh, obnašal na tak način, ker je to v nasprotju z njegovimi interesi, ampak vendarle, eh, kako lahko izvajate pritisk in kako lahko zagotovimo, da bodo te informacije dejansko na voljo, kajti konec koncev gre samo za informacije. Sploh še ne govorimo niti o cenah, niti o vozovnicah in tako dalje. Vse to je v letalskem prometu že na voljo, potrebno je to samo posnemati. Torej, kako lahko pritisnemo? nasmehnete na nje in ali razumejo, da, da ne bo šlo tako, kot so počeli doslej. Zdaj pa Dominik Rike. Najlepša hvala. E, tudi sam sem zelo zadovoljen, da beležimo napredek pri tem področju. E, dobri predloge ima komisija. Imel pa bi tudi dve vprašanje za komisijo in sicer e, se zadevajo po eni strani na sistem. Eh, zmogljivosti teh dinamičnih sistemov in eh, na težave glede standardizacije. Ali komisija meni, da je potrebno določiti standarde z vsemi težavami, ki jih to utegne prinesti, kajti lahko se zgodi, da bo čez tri leta standard zastarev in eh, da bo potrebna prenova sistemov. Ali komisija je razmislila o to vrstni standardizaciji, kakršno predlaga in pa še drugo, ali je bolj smotrno centralizirati stvari, imeti centraliziran sistem vseh podatkov, torej da bi se ti podatki prenašali v centraliziran sistem, ali je dejansko bolj smotrno vzpostaviti povezave med eh, platformami posameznih ponudnikov. Eh, konec koncev gre za vprašanje, ali želimo na koncu imeti nek eh, zelo tog sistem, eh, ki bo centraliziral in ki bo verjetno eh, lažji za uporabo, ampak ga bo vendarle težko upravljati in zagotavljati razvoj, ali pa bi raje imeli nek sistem, kakor še obstaja v letalskem primetu, naprimer, kjer bi se standardizacija stalno razvijala in kjer bi dejansko dali prednost povezovanju med bazami in ne centralizaciji. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa Karima Deli. Oui, bonjour, merci, monsieur le. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko bi vprašala komisijo najprej, kako ste vključili ovire dostopnosti eh, do različnih formatov podatkov eh, oziroma kako ste to upoštevali in sprašujem, ali obstaja kaj, kar zadeva nas, Eh, kar zadeva podatke o podnebju, o eh, energetiki in eh, vse to v povezavi z različnimi oblikami prevoza. Najlepša hvala, gospod Telička. Hvala, gospod predsednik, hvala komisiji. Tudi sam eh, bi pristopil k zadevi pod, na podoben način kot vi, gospod predsednik. Mislim, da smo prejeli nekaj informacij o tem, kaj se dogaja. Eh, standardi tu so seveda ključno vprašanje, ampak kot ste rekli, informacije so na voljo in gre pravzaprav za vprašanje skupnega, zelo vzajemnega sprejemanja uh, in uh, vzajemnega priznavanja. In to je pravzaprav drago in komplicirano, ampak to ni bistvo problema. Bistvo problema je, da železniška podjetja, pa ne samo železniška podjetja, uh, niso ravno uh, pretirano navdušena. Uh, eh, večkrat sem, sesta sem se sestavil s predstavniki različnih eh, obraterjev, različnih podjetij in videl sem, da so zanje pravzaprav standardi zadnji instrument, uh, po katerem posegajo, ko gre za zaščito njihovega poslovanja. Uh, Eh, to je torej težava, s katero smo soočeni in dejansko lahko delegirani akt v stvari nekoliko spremeni in rok 2019 je morda čisto sprejemljiv, ampak mi kot parlament bi morali pritisniti tudi na področju enotnega izdajanja vozovnic, kar smo storili tudi s poročilom na lastno pobudo in Eh, dobro bi bilo, zelo taktično, smotrno bi bilo, če bi tudi komisija ta dva vidika tesneje povezala. Kaj ti konec konca o tem govorimo? Ne želimo samo, da so informacije na voljo, želimo, da se te informacije uporabljajo in da dejansko olajšajo življenje potrošnikom. To je bistvo in to dejansko je bistven element v. Eh, celotni liberalizaciji. In, eh, eh, Z vsem tem imamo pravka tudi pri četrtem železniškem svežnju eh, in na to se bo moral parlament osredotočiti. Nimam pravzaprav vprašanj, zaupam komisiji njenemu pristopu, sicer pa se strinjam tudi z Gizine Masner in se sprašujem, kaj lahko storimo za to, da, da zagotovimo, da bo postopek stekal hitreje. Hvala, no zdaj je komisija dobila celo vrsto vprašanj in veselimo se že odgovorov. Izvolite najlepša hvala gospod predsednik veseli me da je toliko zanimanja za to temo tudi na vaši strani mislim da bom eh, začela kar z vami ja eh, Tu eh, gre za železniški sveženj in pa tudi zakonodajo o železniških potnikih to je tudi zakonodaja, kjer smo vsi skupaj eh, poskušali doseči nekaj napredka. Železniški sektor, no. Mislim, da je gospod Nilsen bil tisti, ki je dejal, da moramo ustvariti pogoje, ki bodo prinašali koristi vsem in prav imate. Kajti večinoma železničari tudi zagotavljajo lastne informacijske storitve. Eh, in tudi njih zanima, kako zagotoviti boljši dostop do podatkov v povezavi z javnim prevozom. In mislim, da tu stvari se premikajo v pravo smer, kaj ti očitno je koristno uh, imeti informacije, s katerimi lahko pridobiš več potrošnikov, več strank. Uh, ampak potrebno je zagotoviti tudi nekaj eh, več, nekaj, kar je več kot samo železniška vozovnica. In tisto, kar vsi želimo, je zagotoviti, da dejansko pokrijemo potovanje od vrat do vrat in to pomeni celostno potovanje in na tem področju si želimo napredka. Kar zadeva osebe z omejeno mobilnostjo. Osebe z omejeno mobilnostjo sodijo v prvo kategorijo, v eh, temeljno funkcionalnost eh, večmodalnega potovanja. In tu imam pred sabo seznam podatkov, ki so del temeljne uh, funkcionalnosti in sem sodi tudi dostopnost za invalidske vozičke, uh, potem uh, dostopnost do vo vozlišč, tu imam v, v mislih letališča in železniške postaje. Uh, Eh, skratka, tu poskušamo res upoštevati čim več različnih vidikov. Eh, samo zaradi jasnosti povdarjam, da to vse velja, kadar so podatki že na voljo v digitalizirani obliki. Ko govorimo o postopnem pristopu, pa to pa seveda pomeni, ko bodo podatki na voljo, jih bodo. Uh, ponudniki storitev lahko izkoriščali. Eh, potem naj pridem na vprašanje gospoda Rikeja. Vse na enem, vse centralizirano ali eh, in vse določeno do najmanjših podrobnosti ali nekaj bolj prožnega. No, na tej točki naj eh, rečem, da si pogledajte direktivo o eh, teh storitvah. Že v osnovi smo želeli instrument, ki bi čim bolj prožen in to je tudi bil mandat, ki smo ga prejeli. Tako da si vsekakor prizadevamo za to, da bi šli v to smer. Ne gre za to, da, vendar pa to ne pomeni, da ni nikjer govora o standardih. Želimo zagotoviti, da bomo v fazi izvajanja lahko pokrili najrazličnejše možne scenarije nismo mi tisti, ki smo se eh, odločali ali izbirali. In tudi, ko govorimo o nacionalnih dostopnih točkah, eh, to je lahko podobno, kot poznajo nizozemci. Oni imajo podatkovno skladišče, kjer se skl eh, hranijo vsi podatki, lahko pa eh, obstaja tudi drugi modeli, kjer so nacionalne dostopne točke kot neke vrste knjižnica. Eh, Torej, eh, oseba se odloči, da eh, hoče to in to knjigo, preveri v bazi in vidi, eh, kje, v kateri knjižnici je ta knjiga na voljo in lahko preveri tudi, kakšni so pogoje, da se jo lahko izposodi. In to so naprimer vsi ostali podatki v našem primeru. Zdaj pa samo še nekaj besed o samih standardih. Mi bi seveda lahko upoštevali vse uh, postopke uh, standardizacije, ki obstajajo. No, uh, železnice imajo enega, uh, letalski promet ima drugega, ampak mi pa želimo nekaj novega. Ampak uh, to ne bi bilo uporabno, tega nišče ne bi izvajal in zato se moramo vprašati, kaj želimo, ali želimo nek popoln sistem ki bo morda začel delovati čez 50 let ali pa želimo, da se stvari zgodijo čim prej. Uh, Bodimo torej pragmatični in zagotovimo, da podatki, ki so vezani na železnico, bodo še naprej na voljo eh, skladno z zahtevami eh, relevantne uredbe, ampak če nek ponudnik storitev želi uporabiti te podatke, eh, ve, da so ti podatki na voljo, skladno s kakšnim standardom in eh, ve tudi, kako jih je mogoče prevesti v neke podatke, ki so potem lahko na voljo tudi samim potrošnikom. To je potem bistveno bolj enostavno. Vas smem prekiniti? Aplikacija Svudu. Tam dobim, naprimer, 200 podatkov o tem, eh, kateri leti so na voljo iz Bruslja v Berlin. To je ena aplikacija. Zakaj torej ni možno, da bi železnica tudi imela eno aplikacijo, kjer bi bilo vse to razvidno? Tega ne razumem. In pravite, da je do tega težko priti. Zakaj? No, vse bomo prišli do tega, ampak vprašanje je, ali želimo samo eno aplikacijo. Ne vem, eh, če je to tako. Uh, Morda imam majhne otroke in želim tudi informacije, ker imam sabo voziček eh, in eh, zato želim neke specifične informacije eh, za svoj primer. Skratka, tisto, kar poskušamo razviti, je neka tehnična rešitev, sistem upravljanja in potem želimo zagotoviti, da če je na primer eh, v igri vprašanje eh, prepoznavnosti določenega železniškega prevoznika. Eh, to ni naše vprašanje. Nacionalna kontaktna točka zagotavlja prepoznavnost vsem ponudnikom. In gospod Nilsen je spraševal, ali se pogovarjamo s ponudniki. Se, ampak delegirana uredba Eh, že pravi, da se to uporablja, če so digitalizirani podatki že na voljo. In v tem primeru je to obvezno, torej ne gre za neko priporočilo. Ne, ko bo, to, ko bo ta akt sprijet, bo to veljalo za vse. Če torej prevoznik ima digitalizirane podatke, bo moral delovati skladno z določbami v delegiranih aktih. In čeprav imamo nekoliko bolj zakonodajni pristop, kajti dejansko gre za to uh, in bo vse skupaj obvezno, pa vendarle poskušamo doseči določeno mero prožnosti in omogočamo, da bodo v državah stranicah obstajali različni modeli in bomo pustili tudi nekaj manevrskega prostora za pojav novih eh, storitev in eh, predvsem pa pač želimo stvari zasnovati pragmatično še ena točka, kar zadeva posledice za različne prevoznike. Smo v tesnih stikih z železnicami in e, aktualne rešitve in e, uh, kaj želimo, smo predstavili na usmerjevalnem odboru TAP. Večkrat smo se torej srečali z različnimi predstavniki tudi železnic in eden od kolegov, ena od kolegic, ki dela na tem področju, danes ni z nami, ker se sestaja s predstavniki javnih prevoznikov. Skratka, uh, obravnavamo celo vrednostno verigo in javni prevoz je trenutno tisto področje, kjer je na voljo najmanj digitaliziranih podatkov. Ampak prav imate, potrebujemo, vključi, eh, potrebujemo nek sistem, ki bo vključeval vse, ki bo spodbujal k eh, pogostejši rabi javnega prevoza. Eh, in pa za zaključek še vprašanje izdaje vozovnic ne gre za to, da se na področju vozovnic ne bi nič zgodilo. Poskušamo izkoristiti eh, priložnosti, ki jih prinaša eh, obzorje 2020, ki jih prinaša eh, sklad za povezovanje Evrope. Torej, projekti so v teku, niso pa še uresničeni. In mislim, da glede na to, da imate pred sabo četrti železniški svežen, ste vi tisti, ki boste določili usmeritev. Sama sicer nisem vključena v pogajanje, ampak vidim, da tudi tam izvajate pritisk. Torej, poskusamo zagotoviti, da se boste obe področji razvijali skupaj. In na neki točki bomo potem videli, kdaj se bo vse uresničilo. Kolikor vem, imate v tem kontekstu tudi klauzulo o pregledu in uh, mislim, da se ključni datum tu bliža. Skratka, pogledajmo, kaj smo dosegli, koliko napredka smo zabeležili in edino, kar želim izpostaviti, je, da uh, želimo, da bi nacionalne. Dostopne točke delovale, eh, bile vzpostavljene leta 2019 to pravzaprav zelo k malu. Ok. Dobro. Imamo še nekaj časa, gzine. Ja, pravzaprav nimam kaj dodati. Upam, da nas bodo še naprej obvešali o tem, kaj se dogaja, da bomo beležili napredek. Strinjam se tudi z nekako. Um, nepotrpežljivostjo našega predsednika. Tudi sama se sprašujem, zakaj pri železnicah stvari ne gredo hitreje, ampak vidim, da smo na pravi poti. Tako komisija kot države članice morajo pritiskati in tudi v dvostranskih pogovorjih v svojih domačih državah moramo poskusiti vse deležnike nekako prisiliti v kak hitrejši korak naprej. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj nam nekoliko zmanjkuje časa, tako da bomo prešli na naslednjo točko in sicer eh, gre za nadzor uredbe komisije glede izvajanja elektronske izmenjave informacij o podjetjih cestnega prevoza. Besedo dobi komisija. Thank you, uh, Hvala, gospod predsednik. Danes imate osnutek uredbe o ERU-ju, to je Evropski registr podjetij cestnega prevoza. Osnutek uredbe eh, je bil predmet glasovanja 29. januarja v odboru in zdaj bo parlament ta osnutek pregledal. No, pogledali si bomo glavne točke izvajanja uredbe o ERU. Mm ta sistem že zelo dobro poznate. Gre za uredbo iz leta 2010 in uh, osnutek te izvedbene uredbe je samo nadgraditev že obstoječega mehanizma. Gre pa za pomembno nadgradno sistema ERU. Torej, uh, ni vas treba upominjati, kako pomembno je to orodje, kako pomemben je ta mehanizem, ki omogoča eh, povezovanje in izmenjavo informacij o podjetjih cestnega prevoza med eh, nacionalnimi organi in med državami članicami. Veste, da številne države članice niso izpolnile roka, eh, v katerem bi morale povezati svoje nacionalne sisteme z ERUJEM. To je bilo 31. decembra 2012 in komisija je takrat sprožila številne postopke o kršitvah. To se je zgodilo leta 2013 in ti postopki so bili kar uspešni, kajti 23 držav članic zdaj ima nacionalne registre, ki so povezani s sistemom ERU. En postopek pa še teče eh, in štiri države imajo težave pri eh, tem, da bi povezali nacionalne registre z erujem, eh, oziroma tega niti ne razumejo. Zato je komisija te štiri države eh, postavila pred sodišče. Zdaj pa nekaj besed o izvajanju osnutka uredbe. Štiri glavne novosti so zapisane v zvezi s sistemom in sicer gre za spremembo uh, izmenjave sporočil. Cilj je, da se izboljša iskanje in pa da se izboljša informacije, ki jih dobimo. Potem nova funkcionalnost eh, z novim mehanizmom ERO. S tem bo mogoče izmenjavati informacije o licencah operaterjev in pa o veljavnosti teh licenc. Potem tretja novost, ki je zelo pomembna za komisijo, eh, Inšpektori na cestah bodo tudi imeli v prihodnosti dostop do mehanizma ERO. To je v tem trenutku še vedno omejeno samo na licence, vendar pa lahko vidimo, da gre za pomemben korak naprej. Četrta inovacija pa je prilagoditev ERO-ja eh, v tem smislu, da, si, eh, da je možna izmenjava eh, zelo resnih in resnih informacij in komisija bo kmalo sprejela uredbo o klasifikaciji zelo resnih prekrškov po pozitivnem mnenju, ki ga je podal parlament. Upam, da bomo imeli zelo učinkovit mehanizem ERO. E, moramo pa še sprejeti uredbo o zelo resnih prekrških. No. To so tista glavna pravila in to je duh osnutka uredbe, ki jo imate pred vami. In za zaključek naj povem še, da upam, da bo parlament z veliko večino podprl ta osnutek uredbe. Hvala. Hvala, kdo pa želi besedo v zvezi s tem, gospod Nilsen. Thank you. Tack så mycket, herr ordförande, och tack så mycket för... Hvala. Hvala komisiji za ta uvod. Včeraj smo razpravljali o mnenju in sicer o pošteni konkurenčnosti mm, oziroma o socialnem dumpingu, kot to nekateri imenujejo. velika večina nas je bila za to, da ukrepamo proti socialnemu dumpingu in zato je treba izvajati obstoječa pravila v državah članicah. Potrebujemo pa tudi več eh, inšpekcij, te morajo biti bolj učinkovite, nadzor mora postati bolj učinkovit. Podan je bil predlog, da naj bi obstajala izjema za eh, majhna podjetja samo enim ali dvema tovornjakoma in zanima nas, eh, kaj o tem meni komisija. Tako da določena podjetja ne bi imela obveznosti, da eh, razpolagajo z določeno opremo. Gre za odgovornost držav članic, eh, glede na to, za kakšna vozila gre. Če nek voznik tovornjaka z Češke ustavi svoj tovornjak v Parizu, ali ima lahko dostop do češke baze podatkov oziroma ali je omogočen ta dostop, da se dobi podatke o tem vozilu in tem vozniku. Pomembno je, da so naši sistemi povezani, če želimo izvajati učinkovit nadzor. Hvala. Danke sehr. Najlepša hvala, ker ima deli. Merci, monsieur le, le... Hvala, gospod predsednik. Hvala predstavniku komisije za predstavitev. Ali mi lahko poveste, če ta elektronska izmenjava informacij ustreza zahtevam interoperabilnosti s konvencionalnimi sistemi? Ali nam to lahko že danes potrdite? Ne vidim, da bi še kdo želel besedo, tako da dajem besedo komisiji. Izvolite. Ah, je vais répéter la question. Ponovila bom vprašanje. No, hvala še enkrat za besedo. Rada bi vedela, ali ta izmenjava informacij, elektronska izmenjava informacij, ustreza zahtevam po interoperabilnosti s konvencionalnimi sistemi. Zdaj pa besedo dobi komisija za odgovore. Hvala. Bom jaz odgovoril na prvo vprašanje. Kar se tiče izjem za majhna in srednja podjetja, to ni predvideno eh, v tem izvedbenem aktu. Policija oziroma organi pregona morajo imeti dostop do eruja. Tako bodo lahko eh, nadzorovali podjetja, bodi si majhna ali velika podjetja. Tukaj ni razlik. Eh, investicije pa zadevajo nacionalne države oziroma s tem se ukvarjajo nacionalne države. Kar pa se tiče interoperabilnosti, te praktično ni. Sistem ERU je izgrajen na sistemu izmenjave informacij eh, z XML tehnologijo. Imamo še druga dva sistema o uh, izmenjavi informacij iz eh, baz podatkov. Eh, v teh dveh sistemih je uporabljena ista tehnologija in sicer Rasper za eh, izmenjavo informacij o licencah in tako net za izmenjavo informacij o voznikih. Ampak to sta dva ločena sistema in med temi tremi sistemi ni interoperabilnosti. Prav tako ni interoperabilnosti z drugimi vrstami tehnologije. Ja, Vielen Dank. Najlepša hvala. Zdaj smo pa tako kmalo končali, da imamo spet 15 minut časa. Ob 11. sledi eh, posebna skupina za turizem eh, s komisarko Bjankovsko. Tako da imamo spet odmor. Eh, tudi tega še nisem doživel, ampak vedno pride še kaj novega. mislim da lahko začnemo hm? ja, sedaj pa eh, nadaljujemo eh, s sejo skupine za turizem in sicer bi želel Z nami je komisarka Elizbeta Pienkovska, ki jo prav prisrčno pozdravljam. Prvič ste tu v našem odboru. Na zadnjič, ko je bil tu komisar za turizem, je tu bil komisar Tajani leta 2014. Zato nas seveda zelo veseli, da ste tu z nami in se veselimo tudi vašega prispevka. Potem pa bo dobil predsednik skupine za turizem, gospod Istan Bej, besedo za kratek uvod in potem bo sledila razprava. Gospa komisarka, beseda je vaša. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice tega odbora. Torej, že kar dolgo ta odbor ni razpravljal eh, s komisijo o temah povezanih s turizmom, oziroma s komisarji. Vesela sem, da sem danes tukaj. Hvala, da ste me povabili. To bo naša prva izmenjava mnen. Takoj na začetku pa se želim še posebej zahvaliti gospe De Monte za odlično poročilo o novih izzivih in konceptih za promocijo turizma v Evropi. To ste sprejeli v parlamentu lansko leto in to poročilo vključuje številna dobra priporočila in ideje. E, mi resno razmišljamo zdaj o teh predlogih in o njih bom nekaj povedala tudi kasneje. Mi kot Evropska komisija nimamo veliko instrumentov za politiko na področju turizma. Želimo pa biti aktivnejši. Uh, imamo strategijo za turizem iz leta 2010 in eh, na tej podlagi želimo postati še aktivnejši pri podrobnejših temah na področju turizma. Nekaj stvari eh, bi rada povedala oziroma bi vas eh, na nje spomnila. Turizem veliko prispeva k evropskemu gospodarstvu, predstavlja pomemben del našega BDP ali ta 2014. Posredno in neposredno je turizem podpiral 24 milijonov delovnih mest in prispeval k skoraj 10 odstotkov BDP-ja EU. Torej, turizem je res eh, pomemben del naše evropske industrije. To je še vedno, oziroma Evropa je še vedno prva turistična destinacija na svetu in eh, za našo gospodarsko blaginjo je to res ključnega pomena tudi za gospodarsko okrevanje. 20 odstotkov Eh, zaposlenih v sektorju turizma je mlajših od 25 let. Eh, sektor ima učinke tudi na druge sektorje, naprimer na modo, eh, gradbeništvo, potem turizem, transport, ustvarjalne industrije in tako naprej. V zadnjih nekaj letih smo bili priča težkim časom za gospodarstvo v Evropi, ampak Turizem je bil eden od eh, dveh sektorjev, ki sta bila najbolj odporna na krizo. In zdaj, ko se gospodarstvo krepi, pričakujemo, da bo tudi mednarodni turizem še hitreje rasel. Sektor se sooča s številnimi izzivi, to vsi vemo, nekaj jih bom naštela. Nekateri izzivi so podobni kot v drugih sektorjih, eh, drugi pa so specifični za sektor turizma. Eh, imamo izziv eh, digitalizacije in pa pojavljanja novih poslovnih modelov, naprimer kolaborativno gospodarstvo. Potem spreminjajo se tudi potrošniški modeli. Tradicionalni modeli turizma so že zastareli, potrošnike zanimajo zdaj nove počitnice drugačni modeli počitnic eh, in industrija se na te nove zahteve mora odzvati. Potem eh, vse večja je konkurenca tudi z drugimi eh, destinacijami v usponu. Naj omenim dve številki. Leta 2000 Eh, je imela Evropa 51 odstotkov svetovnega trga, danes pa smo pod 40 odstotki in to naj bi se še naprej zmanjševalo do 31 odstotkov leta 2030. Potem imamo izziv povezan z usposobljenostjo. Eh, pomembno je, da bodo naši uh, zaposleni v turizmu imeli digitalne sposobnosti in da jih bodo znali razvijati in ohranjati pri vsem skupaj moramo upoštevati, da 99 odstotkov podjetij v tem sektorju eh, predstavljajo majhna in srednja podjetja. Lahko bi navedla še številne druge izzive, ki ste jih tudi vi navedli v svoji resoluciji. Ampak eh, ti izzivi so tudi priložnost, ki jo moramo zagrabiti. Eh, no, digitalizacija in kolaborativno gospodarstvo, digitalne tehnologije pomenijo, da eh, lahko ponudimo eh, pametne in inovativne ter trajnostne turistične proizvode in tega si želijo potrošniki v današnjem času. Z inovativnim pristopom je možnosti ogromno in to se zdaj dogaja povsod v vseh sektorjih naše industrije. No, drugi izziv, povečana konkurenca tretjih držav. To je tudi priložnost da pritegnemo še več eh, turistov izven Evrope, torej iz drugih eh, držav. Povečati moramo vidnost Evropske unije in njeno prepoznavnost. In zato si moramo prizadevati za skupno promocijo Evrope kot destinacije. Tretja, tretji izziv eh, so sposobnosti, to je priložnost za mlade z novimi sposobnostmi, da se vključijo na ta trg. Eh, torej, posamezna podjetja se prilagajajo, pomeno pa je da, tudi, da sodelujejo. In evropske veje morajo izboljšati sodelovanje tudi z drugimi sektorji, naprimer z modo, s prometnim sektorjem in tako naprej. In lahko bi se v prihodnosti na ravni komisije usredotočili na to, lahko bi pripravili določene smernice ali pa akcijski načrt za vzpostavljanje vezi med turizmom in sektori kulture, umetnosti in tako naprej. E, treba je tudi na šolah in univerzah e, vzpostaviti programe, ki bodo primerni za e, zaposlene v turizmu. Industrijska združenja morajo odigrati svojo vlogo. Pozdravljam turistični manifesto, ki je bil objavljen pred kratkim. Tukaj se podarja vloga industrije, da se prilagaja. Treba je tudi promovirati digitalizacijo med zaposlenimi in uh, si prizadevati tudi za boljšo usposobljenost med zaposlenimi. Mobilnost je tudi zelo pomembna. Imamo tudi povezave med eh, različnimi ravnmi upravljanja, da se naprimer zmanjšajo lokalni davki za turizem. Treba pa je ustvariti tudi ustrezne pogoje, da bo naša industrija uspela. Lahko ustvarjamo uh, priložnosti, lahko odstranjujemo ovire, lahko delujemo skupaj na različnih ravneh, zato da bomo vsi skupaj promovirali Evropo. V Evropski komisiji želimo odigrati svojo vlogo pri tem. Potrebujemo pa koordiniran in ciljno usmerjen pristop, zato se osredotočamo na omejeno število področji in sicer na tiste, ki bodo prinesla največjo dodano vrednost. Nekaj ukrepov bi rada omenila, ki bodo pomagali, eh, da se turistična industrija ustrezno odzove. Ustvarjanje priložnosti, to je pomembno in ključni način za to je, da zagotovimo, da bo turistična industrija imela dovolj sredstev za modernizacijo, še posebej majhna in srednja podjetja. Ta problem je podoben kot v drugih sektorjih, eh, torej dostop do eh, modernizacije, dostop do sredstev, da bodo podjetja lahko to dosegla. Eh, mi želimo, da podjetja tudi pametneje uporabljajo svoje sredstva. Imamo sklad EFSI, ki prinaša številne priložnosti, potem povečujemo tudi zavedanje različnih načinov pridobivanja sredstev prek kozmeja in pa drugih programov. 5. aprila bo komisija organizirala konferenco na visoki ravni o tem. Turistična združenja so povabljena prav tako vi vsi. E, naša unija kapitalskih trgov želi tudi olajšati e, dostop podjetij do trga. Potem, kako izboljšati e, veščine in usposobljenost Maja bomo pripravili agendo za eh, sposobnosti in veščine na evropski ravni. Pogledali bomo, kaj lahko naredimo v različnih sektorjih. In eh, to bo zadevalo tudi turizem. Javni sektor lahko eh, tudi pomaga pri odstranjevanju ovir. Imeli bomo strategijo o enotnem trgu, ki je bila sprejeta oktobra. Eh, majhna in srednja podjetja so zelo pomembna za turizem in letos smo eh, začeli tudi s pobudami eh, reševanja problemov v turističnem sektorju. Govorila sem tudi o koristih kolaborativnega gospodarstva. Tradicionalna podjetja se bojijo, da bodo novi modeli podjetij, da bodo nova podjetja se izogibala plačilu davkov ali imela kakšne druge koristi ampak temu ni tako in uh, o tem sem se pogovarjala tudi v drugih odborih. Tukaj bi rada povedala, da bomo kasneje letos, torej konec maja, v začetku junija, podali smernice za izvajanje obstoječe zakonodaje za vse udeležene v uh, kolaborativnem gospodarstvu. Ne potrebujemo novih pravil, ampak potrebujemo pa jasna pravila v zvezi s tem, kako Eh, izvajati obstoječo zakonodajo na tem področju. Na ta način bomo spodbujali nove priložnosti eh, za razvoj tega področja, ščitili pa bomo interese eh, potrošnikov in pa vseh zaposlenih. Ne moremo delovati sami pri tem, potrebujemo drža, podporo držav članic. Države članice morajo pomagati, da se odstranijo nepotrebne uvire in birokracija in države morajo delovati čim bolj enotno. Tretji način, kako pomagati podjetjem, je, da uh, sodelujemo z drugimi organi za promocijo Evrope, sodelujemo že s Svetom Evrope, parlamentom, UNESCO in državami članicami za skupno promocijo. Um, usmerjeni smo na uh, ključne uh, Eh, trge tretjih držav, naprimer eh, Kitajska, Južna Amerika, tudi Indija. Osredotočamo se na tematske projekte, naprimer gastronomija, moda, eh, naravna dediščina in tako naprej. Za zaključek pa naj povem še naslednje. Lahko smo pesimistični v teh težkih časih, tudi v povezavi s turizmom, ampak sama nisem. In Eh, vedno to povdarjam, delovati moramo skupaj, komisija mora biti aktivna, pripraviti mora teren. Države članice na vladni, regionalni in lokalni ravni, pa tudi turistična združenja ter Evropski parlament in svet morajo biti vsi skupaj aktivni pri tem, eh, da se sprožajo nove ideje in da se tudi uresničujejo v praksi. Upam, da bomo skupaj veliko naredili za evropski turizem, da bomo ustvarjali delovna mesta. To naša celina nujno potrebuje v tem trenutku. Evropska komisija je zelo zavezana, da bo k temu prispevala. Mi bomo še naprej ustvarjali priložnosti, odstranjevali ovire in sodelovali z vsemi drugimi akteri na tem področju. Eh, tukaj moramo ustvariti pravo partnerstvo. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa Isten Bej, predsednik eh, delovne skupine za turizem. Hvala, gospod predsednik. Moram povedati, da smo zelo počaščeni, da je k nam prišla komisarka in kot ste rekli, je to zelo pomemben korak. Gre za pomembno politično odločitev In uh, to je prišlo ob pravem času. Hvala, gospa komisarka, da uh, ste se udeležili našega sestanka in tudi sestanka delovne skupine za turizem. Vi ste uh, zelo uh, pomembna oseba na tem področju, naša edina sogovornica, nikogar drugega ni v okviru komisije, vi ste vedno prisotni in vedno se zauzemate za interese turizma. Zato je to zelo pomemben trenutek. Uh, Kot ste rekli, gospa komisarka, smo seveda ponosni na vse, kar smo že dosegli. Veliko podatkov imamo o turističnem sektorju v Evropi, ampak ti podatki so eh, rezultat dela v preteklosti. Mi pa moramo gledati tudi naprej. Če ne bomo zdaj sprejemali odločitev in če ne bomo turizma podprli na pravi način, potem eh, se bojim, da čez pet let ne bomo uspešni, če zdaj ne bomo sprejeli nobene odločitve ali pa bodo te odločitve napačne, potem ne bomo več konkurenčni in bomo na tem področju veliko izgubili. Pomembno vprašanje je tisto, ki ste ga izpostavili na začetku. V parlamentu imamo zdaj delovno skupino za turizem in naš odbor se ukvarja s temi vprašanji. Ne gre za to, da bi si to temo izbrali po naključju, ampak gre za našo dolžnost. Naša dolžnost je, da podpremo tista podjetja, ki delajo v turističnem sektorju, eh, prav tako vse ljudi, ki so zaposleni v turizmu. Eh, zato vas še enkrat lepo pozdravljam, gospa komisarka. Gospod Kramer je v vodni izjavi omenil, da od 2013 eh, v našem odboru ni bilo komisarja odgovornega za to področje. Vi ste z nami tukaj prvič. Hvala, da ste prišli gre za pomembno temo. In 17 akterjev je vključenih, to kaže tudi na pomen te teme. 17 eh, ljudi iz turističnega sektorja in nikoli prej se še ni toliko ljudi združilo eh, v delovni skupini na temo turizma v okviru eh, Svetovne trgovinske organizacije pri Združenih narodih smo se eh, tudi sestali, to je bilo tudi prvič. Številne teme so na našem programu in gospa Vjenkovska nas bo pri našem delu spremljala. Skupaj eh, moramo delovati. No, tri točke bi še izpostavil. Gospa komisarka, zelo na začetku ste omenili nekaj, kar je pomembno, namreč, da ne smemo imeti preveč eh, pravnih orodij tukaj v evropskih institucijah, ko gre za turizem, ko gre za podporo turizmu. Nimamo zaenkrat še preveč takih orodij, s tem se strinjam. Mi eh, ne želimo novih pravnih instrumentov, želimo pa eh, nekaj prave podpore, nekaj lobiranja za ta sektor industrije. In zato moramo zagotoviti, da bodo slišali naš glas. Vi boste naša predstavnica, zagovarjali boste naše interese. Pomembno je, da se te interese izpostavi v vseh ustreznih forumih. Pozdravljam tudi dejstvo, da ste omenili poročilo Izabele de Monte, to je naša kolegica, ki je pripravila poročilo, o tem smo že razpravljali v parlamentu, hvala za to in hvala tudi za odgovor komisije na to poročilo komisija je rekla, da za Evropo je turizem res pomembna industrija, pomemben sektor in ker je temu tako, gospa komisarka, vas želim vprašati, zakaj potem nimamo enotnega dokumenta, enega samega dokumenta Junkarja v zvezi s turizmom. Ni česar uh, eh, ni bilo napisanega o turizmu. Toliko Eh, denarja, ogromno denarja je namenjeno za različne prednostne naloge, za različna področja, za turizem pa nič. Eh, turizem je odlična priložnost za mlade, za usposabljanje, za nova delovna mesta. Zakaj se turizem ne pojavlja v dokumentih komisije? Gospa komisarka, v svojem govoru eh, ste povedali veliko lepega. To so stvari, ki jih radi slišimo in jih tudi zelo pozdravljamo. Upam, da bodo ta sporočila prišla do pravih ušes. Upam tudi, da bodo ta sporočila slišali vsi v Evropski komisiji. Hvala za vse, kar ste povedali. Eh, te teme so vse zelo relevantne. Omenjali ste tudi eh, aktivnost znotraj komisije, postati bi morali bolj aktivnejši in zato imamo tudi eh, manifesto različnih trgovinskih organizacij in Eh, na tej temi delamo tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Zdaj pa dve vprašanje oziroma komentarje. Ali vidite kakšno priložnost eh, za eh, vzpostavitev Evropske turistične agencije? Mislite, da bi bilo to možno? Veliko smo že govorili o tem, ampak v svetu zaenkrat še ni bila sprejeta odločitev v zvezi s tem. Drugo vprašanje pa je naslednje. Zanima me proces, proces znotraj Svetovne trgovinske organizacije v okviru Združenih narodov. Združenih narodih. Gospa Capardel v eh, medskupini je to večkrat omenila na naših sestankih. 2018 naj bi postalo leto evropskega turizma. Zanima me, kako daleč smo uh, na tem področju. Uh, Še enkrat bi se vam zahvalil, gospa komisarka, hvala za vaša sporočila, za vašo analizo in na tej podlagi mislim, da bomo vsi lahko zelo dobro sodelovali. Upam tudi, da bodo eh, kolegi iz različnih skupin podprli moj pristop. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa na vrsti Elizabet Lukaševska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 seveda se zavedamo pomena, da je treba povečati um, sektor turizma v Evropi in eh, da je treba pridobiti še več turistov, ki bi obiskali Evropo. Um, vendar dogodki, eh, kakršni so se zgodili v Parizu, to seveda negativno vpliva tudi na turizem, kajti um, ljudje potem izberejo drugo destinacijo za svoj dopust. Moramo upoštevati tudi finančni vidik tega. Um, um, torej podjetja v Parizu in uh, tudi drugot so imela neg velike negativne posledice zaradi tega. torej, treba bi storiti več, da se preprečijo take situacije in da bi e, več turistov iz ZDA in iz drugih delov tega sveta obiskalo Evropo. Strinjam se, da žal v Junkarjevem načrtu pogrešamo finančna sredstva, ki bi jih lahko uporabili v tem pomembnem sektorju gospodarstva. Um, torej, panoga, ki pozitivno vpliva na evropsko ekonomijo. Hvala. Sedaj pa Izabela Del Monte. Hvala, gospod predsednik. Dobro, došli, gospa komisarka veliko veselja mi je, da ste med nami in moram reči, da ste pokazali, da ste pripravljeni eh, se angažirati na področju terorizma. Priden bom postavila vprašanje nekaj razmislekov. Po vsem eh, se strinjam s tem, da je turizm industrija. Eh, kajti, če, tega, če v turizmu ne vidimo industrije, potem temu tudi ne bomo posvetili pravilne pozornosti. Um, turizem pa bistveno prispeva k BDP-ju. In ker imamo akcijski načrt za načrtovanje, sprašujem, kako bomo, torej katere cilje kateri ukrepi so najbolj nujni po mnenju komisije. Druga stvar je znanje. Um, to, kar dela komisija in tudi kar zadeva, eh, kar dela parlament, je naša stvar, naša pristojnost. Ampak, če želimo um, Ehm, če je turizem v generalnem direktoratju za rast, se mi zdi, da se ehm, turizmu na spletni strani komisije ne naminja dovolj pozornosti in to je treba spremeniti. In razen tega je treba zagotoviti informacije o vseh jezikih. Eh, torej tako kar zadeva splošne informacije, kot tudi kar zadeva finančna sredstva in kako je možno zaprositi za to. Um, in sprašujem vas tudi o podatkih glede tega, koliko denarja se uporablja za turistične projekte. Eh, pripravili smo um, tudi besedilo o obalnem turizmu. Ali bi nam lahko povedali nekaj? v zvezi tudi s tem specifičnim sektorjem turizma 2014 smo pripravili poročilo o tem. Hvala. Naslednji je na vrsti Kusma Slotovski. Povitanj, pani komisar. Tudi jaz želim vas pravi srčno pozdraviti, gospa komisarka, v našem odboru. Tri vprašanja vam želim postaviti. Eh, torej, re, rekreacijski turizem. Um, um, ta um, um, tema se ne obravnava na ustrezen način. Zdraviliški turizem in razen tega eh, želim vprašati, um, kje vidite potencial um, za razvoj tega, predvsem v manj privlačnih regijah za turizem. Um, torej, ta turizem v toplicah, spajih je na vsak način zelo privlačen tudi tam. Potem um, oblikovanje evropskega simbola kakovosti. Um, blagovne znamke kakovosti. Naprimer, tudi za destinacije, ki so e, prijazne za družine. Ali se vam zdi, da bi to bil pomemben korak? In e, želim vas vprašati tudi, e, kako daleč je izmenjava informacij na tem področju. In tretje vprašanje, in gospa Bukačevjeska je obozorila na to, ali imamo kakršnokoli informacijo o vplivu begunske krize na turizem in na turistično industrijo v Evropi. Predvsem, kar eh, zadeva eh, promet, eh, tu, eh, turistični promet v tistih območjih, kjer so begunci. Ali to spremljate, ali pripravljate kakšne scenarije, ali um, se spreminjajo tudi napovedi, ali turisti izbirajo druge destinacije. Torej, to so moja vprašanja. Hvala iz Gasko Bilbao Barandika. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa komisarka. Hvala, ker ste razložili projekte in načrte, ki jih imate. No, povedala bi dve stvari, eh, ki se mi zdita zelo pomembni. Eh, in sicer gre za inovacije na področju turizma v Evropi. Pomembno se mi zdi, da se pripravimo na rast, eh, ki je predvidena v tem sektorju. Eh, na evropski ravni več kot 28 milijonov oziroma 80 milijonov turistov leta 2030. Mislim, da je digitalizacija zelo pomembna za ustvarjanje novih delovnih mest in novih vrst industrije. V Baskiji smo leta 2015 dobili rekordno število uh, turistov. 75 odstotkov oseb, ki so nas obiskale, pa so uporabile eh, digitalno platformo, kjer mi eh, delamo reklamo za svojo regijo. Govorili ste o priložnostih, ki jih ima ta sektor za ustvarjanje delovnih mest. Rada pa bi vprašala naslednje. Ali na ravni komisije predvidevate kakšno, kakšen transverzalen eh, projekt na tem področju? Kajti turizem zahteva tudi, da izboljšamo evropske projekte in da jih izvajamo, torej da izvajamo prednostne evropske projekte in da tudi načrtujemo, kako uporabljati programe za uh, ustvarjanje delovnih mest, posebej v državah, kjer je brezposelnost velika. Mislim, da je ključnega pomena povezava z univerzami, tako da bomo imeli bolj celosten pristop za ljudi, ki se želijo ukvarjati s turizmom. Da ne bomo usposabljali samo dobrih eh, kuharjev ali pa uh, Eh, uslužbencev potrebujemo neko širšo uh, univerzitetno izobrazbo, naprimer, da bodo ljudje znali jezike, eh, da bodo znali upravljati turizem in tako naprej. Omenjali ste kolaborativno gospodarstvo kot nek inovativni korak. Ali predvidevate kakšne konkretne dejavnosti na tem področju? na evropski ravni obstaja polemika, kajti vsaka država ima svoj pristop do tega. In eh, s tem transverzalnim konceptom, eh, ki sem ga omenila, mislim, da bi lahko dobili bolj učinkovite rezultate in eh, državljani bi tako tudi videli koristnost vseh ukrepov. Kakšno je stališče komisije do tega? Platforma je že bila vzpostavljena ampak obstajajo tudi druge platforme na turističnem področju. Eh, ali želite pri tej konkretni temi eh, slediti že obstoječim projektom? Jill Evans. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka. Se opravičujem, da nisem bila na začetku vašega izvajanja tu, prišla sem malo prepozno, tako kot kolegi. Se vam zahvaljujem za to, kar ste danes rekli, predvsem kar zadeva usposobljenost, vajeništvo mlade ljudi. E, za Wales, e, odkuder prihajam, je to zelo pomembno. Mi smo uspešno razvijali e, program, dejavnosti na terenu, torej avanturistični turizem. E, to, s tem se obračamo seveda predvsem na mlade ljudi, ampak s tem smo pridobili tudi nove stranke e, od povsod na svetu. In to je seveda tudi povezano s prometnimi problemi, ki jih imamo na e, tem na tem področju, ampak dobro je, če se opredelimo za tak, tak fokus. Potem povezava med turizmom in kulturo, tudi to pozdravljam. Eh, protokol o prometu in turizmu, takšni protokoli so pomembni, naprimer o Alpski, eh, v okviru Alpske konvencije za spodbujanje turizma v Alpah. Moje vprašanje se nanaša na to, eh, da si je potrebno ogledati projekte, ki so sofinancirani iz kohezijskih in regionalnih skladov, torej turistični projekti. V mnogih regijah, tako kot eh, pri meni, je treba okrepiti gospodarstvo in um, pogostvo pogosto regije dobivajo denar iz kohezijskih skladov, iz eh, skladov za regionalni razvoj, ampak treba je učinkovito uporabiti ta denar, ali bi lahko dobili letni pregled na tem, tako da bi lahko ocenili tudi učinkovitost eh, uporabe teh sredstev Danila Ajuto je na vrsti naslednja. Hvala, gospa, gospod predsednik. Tako kot kolegica se moram tudi jaz upravičiti. Malo prepozno sem prišla. Hvala, da ste prišli, da se končno ukvarjamo s sektorjem, ki mi je zelo pri srcu. Žal mi je, da ni veliko kolegov v dvorani. Prihajam iz juga Italije. Jug Italije je med tistimi regijami, ki um, dobiva najmanj denarja iz um, skladov za razvoj turizma. Je pa oblada tudi veliko zmeda, ker ni toliko neposrednih skladov, ki so namenjeni vključno turizmu. Treba je malo iskati te finančne vire in zato želim vedeti, zakaj komisija ne zagotovi večjo jasnost. Ugotavljam, da je velika zmida. Morali bi imeti nek preferenčni privilegiran kanal za turizem, kajti če je ta denar eh, skrit v drugih skladih, namenjen je seveda MSP-jem, ampak eh, na ta način se ne, us, ne upošteva ustrezno uh, uh, značilnost turizma. Uh, turistična dejavnost je tudi sezonska, druga, uh, drugi MSP delujejo celo leto. In zato, ker imamo evropska območja, ki imajo težave uh, uporabiti in priti do teh sredstev, ali imate kakšno strategijo, da bi ta dostop do um, virov olajšali? Kaj ti um, ne, nima nobenega smisla, če dobijo ta sredstva samo tisti, ki so najbolj spretni, čeprav mogoče nimajo projektov, ki so tako dobri, kot jih imajo regije, ki imajo velik turistični potencial, ampak ne morejo ustrezno valorizirati svojega bogatstva. In tu govorim predvsem o jugu Italije. Torej, ali imate kakšne strategije, da bi premagali te velike uh, težava in eh, turist, akteri iz turističnega sektorja nas vedno spet opozarjajo na to. Hvala. Didro Kluje na vrsti eh, naslednja. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošla, gospa komisarka. Jaz nisem tako pesimistična, sem optimistična glede prihodnosti eh, turizma. Prihajam iz regije, kjer na to vidi, gledamo pozitivno. In, um, vidimo predvsem veliko rast in tudi um, ustvarjanje delovnih mest. Govorili ste o kolaborativnem gospodarstvu in dobro bi bilo, če bi imeli več jasnosti in tudi usmeritev na tem področju, kajti um, čas se spremenja, tehnologije napredujejo in izzivi um, so veliki tudi nezaupanje različnih ponudnikov storitev in zato moramo um, ugotoviti, da so sicer določene težave na tem področju, ampak moramo vedeti, da tehnologija obstaja, eh, eh, potrošniki to tudi uporabljajo vedno več, eh, vedno več ljudi po iPadu in tako naprej si organizira svoje počitnice, ampak na vsak način bi bilo dobro, če bi imeli več jasnosti, tako da bi se tudi na tem področju premaknili naprej. Potem um, znak kakovosti evropskega turizma. Um, v resoluciji Evropskega parlamenta smo to zahtevali. Potem sporočilo 2010 o turizmu, ali ste preverili, ali, kako, učinkovito je bila, kako učinkovito se je izvajalo to sporočilo, potem tudi eh, pomorski in obaljni turizem in trajnostni razvoj tega. Eh, gre za dostopnost eh, otokov, eh, odročnih regij. Eh, mislim, da moramo tu storiti nadaljni korak, tako da bomo eh, zagotovili boljšo dostopnost teh pomorskih in obaljnih regij. Hvala. Klaudija Tarpadel je na vrsti naslednja. Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, prisrčno dobrodošli. Ta izmenjava mnenja je po mojem zelo koristna in se je začela pod dobrim predznakom in mislim, da bi morali bolje razmišljati o spodbujanju turizma v, Ev v Evropski uniji. Evropski parlament je storil veliko, da bi ustvaril tak trim, trend. Eh, ustanovili smo delovno skupino in tudi INTA skupino za spodbujanje evropskega turizma in kulturne dediščine. Podpiram te pobude. In želim si veliko več pobud komisije za to področje države članice, se zavidejo pomina te panoge za evropsko gospodarstvo. In zato je ne smemo zanemarjati. Moramo jo spodbujati in eh, stimulirati. Eh, tudi v manjšem krogu smo se že srečali, gospa komisarka, in razpravljali o, velikih, o številnih problemih, ki Eh, objektivno obstajajo za turistično panogo v, Evropo, v Evropi. Danes želim izkoristiti to razpravo, da vam povem, da smo mi, poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, eh, ne samo iz tega odbora, temveč tudi iz drugih odborov so poslanci tu, torej želim vas še enkrat pozdraviti in predvsem pozdraviti tudi predstavnike evropskih turističnih združenj, ki so danes tu. In ta združenja so najpomembnejši partnerji pri izvajanju zakonodajnih aktov. Z vami smo tesno sodelovali, da bi ta turizem čim bolj podprli. Želim um, nekaj povedati tudi o problemih. Res je, da potrebujemo več financiranja za to panodoko in potrebnega je več usklajevanja v interesu MSP-jev. Tako kot eh, mi, kot vi, vis, eh, mi veste tudi, da so se sredstva iz kosme črtale in to ni dobro. To je treba obžalovati. Želimo si konkretne predloge komisije. E, želimo slišati konkretne predloge tudi iz ust gospoda Junkarja, tako da bi MSP iz turistične panoge imeli dostop do sredstev iz Junkarjevega načrta. In tu je treba ravnati hitro, tako da bomo dali jasen signal MSP-jem, da bodo lahko profitirali od Junkarjevega načrta. Obenem moramo uh, odpraviti birokracijo. In SP-jem moramo ponuditi smirnice za um, dostop do finančnih sredstev za spodbujanje turizma v Evropi. Moja uh, Največja želja bi bila, da pripravimo novo turistično strategijo za Evropo. Iz pogovorov z vami smo izvedeli, da to ni med prednostnimi nalogami komisije, ampak da bomo kmalo dobili vsaj akcijski načrt in da bomo opravili koherentno evalvacijo sporočila iz leta 2010. V tem, tej oceni bomo verjetno ugotovili, da je prišlo do določenih izboljšav in ugotovili bomo, kje so instrumenti, ki nam zagotovijo izboljšave. Ne smemo pa pozabiti na partnerje iz zasebnega gospodarstva in tudi na združenja, panožna združenja. Pri, predstavili ste manifest program za več zaposlovanja v turizmu. Um, um, in iz tega tudi izhaja, kje so dobre in slabe točke v turizmu potrebujemo še več dobrega sodelovanja, ki temelji predvsem na interesih zasebnega gospodarstva. Evropski parlament pan, panožne, panožne združenja, pa tudi komisija, morajo biti partnerji v tem dialogu. In razen tega potrebujemo Evropsko leto turizma in kulturne dediščine 2018. Obvestila sem vas že o tem, da, je, da so Združeni narodi rekli, da bo 2017 mednarodno leto um, trajnostnega turizma in razvoja. Evropska unija podpira tako pobudo in mislim, da potrebujemo tudi Evropsko leto turizma in zato to podpiramo v Evropskem parlamentu. Lansko leto smo eh, vam eh, povedali, da je to naša želja in da naj bi predstavili ta predlog svetu, tako da bi 2018 razglasili za Evropsko leto turizma. Uh, susținerea domnului Talebri Fai, secretarul general al Națiunilor Unite pentru um, generalni sekretar Združenih narodov za mednarodni turizem podpira ta projekt. On nam želi pomagati pri taki pobudi za spodbujanje turizma v Evropi. Sedaj pa nekaj besed o ne tako konvencionalnih turističnih destinacijah v Evropi. Tudi tu je treba nekaj storiti. Potrebujemo boljšo marketinško in komunikacijsko strategijo v Evropi to lahko pomaga takim območjem, kjer je dostopnost eh, slabša in tudi odbor za promet bi lahko poskrbel za izboljšanje teh eh, prometnih povezav. Eh, ampak potrebujemo tudi neko blagovno znamko odličnosti za ta območja. Tako bi lahko Eh, spodbujali tudi trge, ki niso tako znani. Velik potencial je v Romuniji, pa tudi v drugih državah članicah. Zato v zadnjih dveh letih smo z, se pogovarjali z ministri za turizem v Evropi in ugotovili, da obstaja velik potencial, veliko je eksotičnih, pitoresknih krajin, ki so kulturno eh, zanimive in eh, tudi ti bi lahko razvili za evropske in tudi za mednarodne turiste. Pa še zadnja misel, kolega Ištvan je to omenil um, v Evropskem parlamentu, tesno sodelujemo na področju turizma in to je res, to res drži. V prihodnosti pa bi morali um, razmišljati tudi o ustanovitvi Evropske agencije za turizem. Taka Evropska agencija za turizem bi se morala zauzeti za ustanovitev Evropske akademije za visoko kakovost v turistični panogi, kajti potrebujemo visoko usposobljene človeške vire za turistično panogo, da, lahko, da bi lahko zvišali standarde in ravni turističnih storitev in da bi s tem povečali tudi konkurenčnost v mednarodni primerjavi. Mednarodni turistični trg je res eh, zelo um, um, torej veliko se jih bori za um, koščke iz tega. To v Evropskem parlamentu želimo podpreti turizem v Evropi, ne samo eh, iz uh, strasti, uh, temveč tudi zato, ker je turizem pomembno gonilo za razvoj evropskega gospodarstva, nacionalnega gospodarstva in nacionalnih gospodarstv držav članic. Hvala za vašo pozornost in mislim, da govorim v imenu večine, če pravim, da sem prepričana, da boste vi, pa tudi gospod Juncker, stabilni partnerji za podporo turizma v Evropi. Ja, vielen dank. Jetzt habe ich mich nochmal auf die Liste gesetzt. Äh, Najlepša hvala. No, tudi sam bi želel nekaj dodati. Seveda, Boste prišli tudi vi na vrsto. No, eh, seveda tudi sam vidim turizem kot gospodarski dejavnik, kot ste povdarili. Vemo pa, da turizem lahko turizem tudi uniči, to so nam pokazale izkušnje. In eh, pravzaprav govorimo o turizmu, ki Eh, tu pa govorimo o turizmu, ki pravzaprav vsak, vsako leto 20 odstotkov več. Eh, prej je, primer, kolesarski turizem veljal za nekaj, če se se lotevajo šolari in uh, mlajši. Zdaj pa so tu ljudje, ki imajo v garaži Mercedesa, pa vendarle za počitnice se vozijo s kolesom po Evropi. In obstaja študija, da uh, turist kolesar porabi 35 evrov na dan, običajen turist pa 10 evrov na dan. In 44 milijardov ev, milijard evrov to prinese vsako leto. To je toliko, kot uh, je denarja izkrižarjen. Ampak, če kdorkoli reče, da je potrebno izgraditi eh, pristanišča, uh, zato da bi dobili nekaj dodatnih milijard, pri tem ni težav. Če pa je potrebno uh, izboljšati označevanje ali policarske steze, pa so tu težave, kajti vse je zelo raznoliko. Uh, in, in ni nekih jasnih eh, akterjev na tem področju, čeprav je gospodarski potencial ogromen. In delovnih mest eh, na tem področju je več kot v premogovništvu ali jeklarstvu. To po, poznajo samo specialisti, ampak o tem se ne govori. Pogosto imamo težave tudi s tem, da je turizem sezonski. Zdaj smo bili z odborom na finskem, seveda je po zimi turizem na finskem fajn zadeva, ampak eh, lahko bi označili naprimer iste poti, ki so po zimi tekaške steze, poleti kot kolesarske steze. Uh, in to so naprimer uh, eh, odlične možnosti, ki jih Nemčija in, oziroma Avstrija in Švica izkoristača že leta. In uh, Eh, pomemben je seveda tudi tisti turizem, ki ne terja ogromne infrastrukture, pa vendarle prinaša veliko prihodka in potem lahko res razmišljamo o tem, če se bomo lotili označevanja vzdržnega eh, turizma, Dobro, to pomeni, da bo nekje napisano, da je turizem zdržan, ampak vprašanje je, koliko bo to res. In zanima me, kako vidite možnosti, da bi tudi te oblike uh, eh, turizma podpirali. Zdaj pa, gospod eh, Grandes Pascal, eh, nisem vas pregledal, uh, ampak poskušam nekako stvari razporediti po strankah. Vsekakor ste na seznamu in takoj dobite besedo. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Ningún inconveniente. No, hvala, gospod predsednik, saj ni nič hudega. Ampak. Uh, mislil sem, da jaz, ki se veliko ukvarjam s to temo, da bom uh, dobil besedo prej, ampak nič hudega. Uh, sam sem bil uh, tukrat, tukaj od uh, jutra uh, in moral sem preložiti dve druge obveznosti za to, da sem še vedno tu. Zahvaljujem se komisarki za njene uvodne besede. Mislim, da so dobro prikazale situacijo na tem področju. No, 11 let v tem odboru že proučujem in se ukvarjam s turizmom. Naš odbor je odbor za transport in turizem. In eh, šele s časoma smo ugotovili, da turizem ni neka manj pomembna tema od transporta. V Španiji, naprimer v moji državi, je to vir za bogatstvo, vir za ustvarjanje delovnih mest. In pravzaprav ne gre samo za industrijo, gre za eh, spodbujanje kulture, eh, potem za osredotočanje na socialna vprašanja. In to področje si zato zasluži veliko pozornost. Imamo pa problem. Eh, pogodba iz leta 95 namreč eh, preprečuje harmonizacijo. In komisija ne oblikuje dovolj zakonodaje na tem področju, ker izhaja iz te pogodbe. Zato me zanima, eh, gospa komisarka, ali bomo ostali pri tej prepovedi harmonizacije ali bomo ustvarjali novo zakonodajo. Gospod Juncker je pozabil na turizem, kaj, čeprav je turizem uh, glavno gonilo rasti in ustvarjanja bogatstva. Če v Španiji ne bi bilo turizma, bi bili veliko revnejši. In vse države, ki se priključujejo Evropski uniji, ki so se priključile v zadnjih letih, uh, imajo razvit turizem in turizem ima eh, socioekonomske učinke, ki so zelo, zelo pomembni. No, zanima me, v kolikšni meri lahko presežemo to prepoved harmonizacije, eh, kajti na ta način bi lahko veliko dosegli. Nihče ni proti gospodarstvu ali kolaborativnemu gospodarstvu, vendar pa eh, ne sme priti do nelojalne konkurenčnosti. Tukaj potrebujemo pravila, potrebujemo zakonodajo. V določenih primerjih prihaja do nezakonitosti, v drugih primerjih samo do eh, iskanja luken, ampak to področje moramo urediti. upam, da bo eh, kolaborativno gospodarstvo nov vir bogatstva, ampak treba je to gospodarstvo urediti, zato da ne bo prihajalo do nelojalne konkurence. Ne more se to gospodarstvo zdaj eh, vključevati na področja, kjer ljudje plačujejo davke in kjer so stvari urejene. Torej, da ne bi ti neurejeni pojavi, se razširili, prihaja do nelojalnih praks na področju kolaborativnega gospodarstva. Mislim, da bi zato morali to področje urediti. Saj se take stvari dogajajo povsod, tudi v transportu, tudi drugot, ampak to ne sme biti izgovor, to je treba pač urediti. Tudi na področju sodnih procesov proti takim praksam ni vse urejeno. Včasih jih preganjajo, drugič jih eh, dopuščajo. Tako da res eh, mislim, da bi morali uh, urediti te zadeve. Hvala, da ste prišli. Vidim, da resno jemljete uh, to področje, ki sploh ni manj vredno oziroma manj pomembno od uh, prevoza in drugih sektorjev. To področje je zelo pomembno. Pomembno za. Eh, Evropo, potem za države v sponu. Številne države so v turizmu našle eh, bogatstvo tako na kulturnem področju, duhovnem področju in na drugih področjih. Turizem moramo uvrstiti na tisto mesto, ki mu pripada. Hvala. Najlepša hvala. Marek Plura je naslednji. Ne, predsedujoči, srdečno vitam, panjo komisar če bom ključil tako pod. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi meni je veselje, da vas lahko pozdravim v našem odboru, gospa komisarka. Dve zadevi bi želel izpostaviti. Najprej je tu položaj invalidov na področju turizma. V parlamentu poteka delo na področju izvajanja mednarodne konvencije o pravicah invalidov. Eh, o tem smo ravno v našem odboru govorili prav včeraj. In nekako upamo, da bomo lahko sestavili zanimiv dokument glede tega, kateri koraki bodo potrebni na tem področju tako da bodo tudi evropski invalidi lahko svobodno eh, uporabljali vse svoje pravice na področju mobilnosti in na ta način izkoriščali tudi turistično ponudbo. Ta konkretni dokument, torej konvencija o pravicah invalidov, pravi, da je zagotavljanje dostopnosti turizma za invalide del eh, obogatitve ponudbe, kajti pogosto eh, to pomeni, da eh, invalidi uporabljajo turistične storitve v obdobju izven sezone, kar seveda za turizem podaljša trajanje sezone in to je zelo pomembno za gospodarstvo in za to pomembno evropsko panogo. In pa še nekaj bi želel izpostaviti. Eh, tudi v zvezi z obogatitvijo turistične ponudbe v Evropi. Eh, govorimo zdaj seveda o postindustrijskem turizmu, ki temelji na tem, da so eventualno na voljo tudi določeni obrati, ki so bili del težke industrije in jih zdaj lahko obiskujejo turisti, ki jih to vrstni objekti zanimajo. In mislim, da bi bilo koristno, če bi Evropska komisija podprla to vrstne projekte, kajti to prispeva k. Uh, obogatiti turistične ponudbe v evropskih državah. Nekatere ljudi namreč dejansko zanima kaj več kot zgolj plaže in gore. In upam, da bomo imeli priložnost o tem govoriti 27. aprila, ko bomo organizirali seminar o industrijski dediščini in industrijskem turizmu. Seveda ste tudi vi vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Hvala. Danke sehr. Najlepša hvala. Rosa Estara Steragut je naslednja. Sí, muchas gracias. Hvala. Eh, hvala tudi gospe komisarki, eh, da je prišla k nam in podala predstavitev v zvezi s turizmom. Eh, to je eden ključnih virov bogatstva za številne države, še posebej za Španijo. Sama sem z Balearskih otokov in Turistični sektor je glavni vir bogatstva in tudi gonilo za izhod iz krize. No, sama razmišljam na naslednji način. Zanima me, eh, v kakšnem stanju je strategija za turizem, glede na to, da bomo imeli leto 2017, ki bo leto trajnostnega turizma kdaj bo predstavljena nova strategija, potem eh, turistična promocija je pomembna, tukaj gre za nacionalno pristojnost. Eh, pogosto je ta pristojnost eh, prenešena na regionalne organe in zanima me, kako potekajo dejavnosti ali obstaja kakšna koordinacija med državami članicami in kaj je še predvideno v prihodnosti za to, da bo Evropa ostala glavna turistična destinacija v svetu komisija in sama komisarka eh, govorita o eh, prepovedi harmonizacije, naprimer, ko gre za klasifikacijo turističnih struktur, zato da bi imeli primerjalne eh, standarde glede kakovosti in tako naprej. Mm, imamo tudi usklajene standarde na področju varnosti. Mislim, da bi moralo priti tudi do izmenjave dobrih praks, da bi si prizadevali za eh, standarde, ki bodo usklajeni in da bomo imeli tudi eh, nek znak evropske kakovosti. Sama prihajam z otokov in se, tam se ukvarjamo predvsem z obaljnim turizmom. Imamo strategijo za to. Zdaj bo izvedena tudi študija o izzivih na področju razvoja trajnostnega turizma osredotočali se bomo še posebej na probleme, s katerimi se soočajo otoki. Večina eh, sredozemskih otokov živi od turizma. Turizem je povezan eh, tudi z možnostjo povezav, eh, torej za otoke je to zelo pomembno, potem gre za energetska vprašanja, potrebujemo čisto energijo, eh, otoki so tudi omejena območja in pa trajnost je pomembna. Eh, večina sredozemskih eh, otokov je odvisnih od sezonskega turizma, zato si ogledujemo zdaj tudi možnosti za druge vrste turizma, ne samo obaljni turizem, ampak mogoče tudi kolesarski turizem, turizem, povezan s kulturno dediščino in tako naprej. In vse to bo upoštevano v študiji o diverzifikaciji. Diverzifikacija za otoke je pomembna. Potem pa še inovacije. Inovacije so ključnega pomena za to, da smo lahko konkurenčni. E, imamo nove inovativne aplikacije in e, zdaj se to zelo širi tudi po otokih. Zanima me, e, na kateri stopni smo pri tem, e, kaj o tem meni komisija. Turizem tudi mora biti dostopen, ne govorim samo eh, o starejših osebah, govorim tudi o osebah z invalidnostjo. Eh, gre za 80 milijonov oseb v Evropi s takšno ali drugačno vrsto invalidnosti. In mislim, da moramo to upoštevati pri svežnem turizmu. Eh, ljudje s posebnimi potrebami potrebujejo dostopen turizem. Eh, to pa je urejeno v vsaki državi članici drugače in eh, človek izhaja iz svojih izkušenj v domači državi in misli, da bo potem eh, da bodo mm, turistične strukture, hoteli in tako dostopni tudi drugod, pa ni vedno tako. In zato vas prosim, če mi razložite, kako je s tem dostopom in kaj se dela na tem področju. Na koncu pa še Evropski eh, turistični forum. Eh, to bo potekalo leta 2016. Kakšna so pričakovanja od tega foruma? Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še enkrat izvanujem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko bi želel zaključiti ta krug prispevkov naših poslancev. Gospa komisarka, slišali ste zelo jasno, da je v igri veliko predlogov, veliko mnen, eh, veliko stališč. Verjetno pa ste tudi občutili, da vsi eh, zelo eh, aktivno podpiramo turizem in glede tega smo si v Evropskem parlamentu enotni. Vidim, da je tudi gospa Koraca tu, pa tudi ostali predstavniki direktorata in da si pridno beležijo vse, kar so slišali, tako da upam, da bodo vsi zabeležili vse komentarje tudi glede proračuna, glede dejavnosti. Gospa komisarka, eh, zelo eh, dejavni ste v svoji podpori bili doslej in eh, zaupam, da bo tako tudi v prihodnje. Najlepša hvala, veliko prispevkov ste slišali, veliko vprašanj, gospa komisarka, in zdaj se že veselimo vaših odgovorov. Imate besedo, izvolite. Gospod predsednik, ja, vprašanje je bilo kar precej in seveda lahko že takoj povem, da vam bom vse eh, konkretne odgovore na vprašanja poslala v pisni obliki, ampak prvo, kar bi želela povedati, je, da nisem pe pesimist glede evropskega eh, turizma, zelo optimistična sem in eh, pri tem ne popuščam. Eh, Poleg tega pa sem prepričana tudi, da je zdaj pravi trenutek, da Evropska komisija kaj ukrene. Res je sicer, da imamo dokaj uh, omejen nabor eh, evropskih pravnih instrumentov, kajti kot je bilo povedano, gre za stvari, ki so večinoma v nacionalni in regionalni pristojnosti. Ampak svet se spreminja in tudi vaši prispevki. Uh, in komentarji kažejo, da smo si glede tega enotni. Tako da lahko eh, napovem, da, da se lotevamo dela tudi na ravni Evropske komisije, to je v moji pristojnosti, kot ste povedali. Eh, turizem sicer doslej ni eh, izredno omenjal v nobenem dokumentu nove komisije, to pa ne pomeni, da ne obstaja, seveda obstaja. In veliko se ukvarjamo. Uh, s tem, kako stvari oblikovati, kakšne načrte si zastaviti in eh, lahko vam zagotovim, da so stvari v teku. Tako da se bom seveda potrudila tudi ostale člane komisije prepričati, da potrebujemo neko novo pobudo. Ne vem, kako bi temu rekla. Mislim, da ni prav, da bi imeli novo strategijo. Imamo strategijo iz leta 2010, ki je obsežna. Uh, ampak do konca mandata bi si želela, da bi lahko zabeležili nekaj zelo konkretnih rezultatov. Naprimer, neke smernice, ne nujno eh, v smislu nekih novih ured ali novih pravnih eh, zavezujočih dokumentov, ampak eh, neke smernice, morda kako izmenjava najboljših praks. Uh, vsekakor lahko odgovorim zda vsem tistim, ki ste govorili o priročniku za financiranje. V zvezi s tem je veliko vprašanj in potrebno je že na začetku povedati, da je Junkerjev načrt namenjen tudi turizmu. Ena tretjina denarja bo šla, eh, zma četrtina denarja bo šla za MSP-je in to je kar precej sredstev. Sveda, turizem na tem področju nima svoje proračunske vrstice, ampak vendar so sredstva na voljo tudi za to področje. In ravno zato pravim, da organiziramo konferenco na visoki ravni v zvezi s tem, ki bo potekala 5. aprila, kajte dejansko potrebujemo eh, določena pojasnila. Kot ste sami povedali, turističnim ponudnikom ni najbolj jasno, kam se obrniti za denar, kako izpolniti obrazce in prijave, kajti sredstv za financiranje je eh, kar nekaj oziroma različnih virov je kar nekaj. Eh, Naprimer iz regionalnih sredstev in, projekt, in eh, skladov poznam vrsto uspešnih projektov, imamo Junkerjev načrt, imamo Kozme in tu bi morda lahko dejansko pripravili neka navodila za turistične ponudnike in vsekakor so potrebne informacije na enem mestu in to bomo zagotovili najprej s konferenco, potem pa tudi s priročnikom o tem, kje najti finančne vire za turistične projekte. Nekaj vprašanje je bilo v zvezi z eh, posvetovanjem. Seveda bomo izvedli širše posvetovanje, kajti gre za razmeroma novo pobudo, eh, za neko, nek akcijski načrt za turistični sektor. Eh, imamo zelo dobro osnovo in eh, to bo nedvomno virna vdiha. Imamo turistični manifesto iz samega sektorja in ne vem, če je časovnica tudi po vašem mnenju ustrezna, ampak mislim, da si lahko uh, damo 18 mesecev, da zaključimo vsa posvetovanja, bomo pa v prihodnjih tednih eh, dobili prve eh, konceptualne zasnove, tako da bomo lahko sprožili posvetovanja in razprave. Teme, kot so veščine in znanja, bodo nedvomno v ospredju. Sama sem v zadnjih dneh eh, sodelovala na vrsti konferenc v različnih sektorjih o digitalizaciji, o energetsko intenzivnih dejavnostih, in vprašanje eh, veščin znanja eh, je nekaj kar je prisotno na vseh področjih tako da eh, veščine sodelovanje z izobraževalnim sektorjem in univerzami vse to bo seveda dobrodošlo tudi na tem področju tesno sodelujemo z eh, DG Mare, kar zadeva obaljne regije in eh, obaljni turizem. In tudi tu pravzaprav gradimo na tem, kar že imamo. Govorimo o dostopnosti turizma za invalide. Tu imamo dobro podlago eh, za naše prihodnje delo in vsekakor podobno velja tudi za zdravstveni turizem. Zdraviliški turizem, to je eh, sektor, ki je eh, močno eh, v porastu v številnih državah in tudi to bomo vključili. Kar pa zadeva evropske označbe kakovosti, tu je komisija pred časom predstavila svoj predlog, ki pa v svetu ni naletel na najbolj pozitivne odzive, ampak in zaenkrat ne načrtujemo kakšne nove pobude, je pa morda to dobro izhodišče in eh, morda je pač eh, tudi vaša vloga, poleg eh, tega, da sem zato pristojna jaz, da prepričate svoje države članice, svoje predstavnike v svetu, da je morda smotrno imeti neko evropsko označevanje kakovosti oziroma nek znak kakovosti. Vsa ta področja, ki sem jih omenila, bodo najverjetneje del naših eh, prihodnih dejavnosti v prihodnih mesecih. Eh, potem pa je tu še eh, ekonomija delitve veste, da na tem področju imamo več ukrepov v strategiji za enotni trg. Tu je torej, vključena tudi kolaborativno gospodarstvo oziroma eh, ekonomija delitve. To je zaenkrat najbolj prisotno na področju bolnišnic, ampak vendarle zadeve se širijo in res sem prepričana, eh, da eh, ni tu potrebna nova zakonodaja. Potrebujemo pa enoten pristop v vseh državah članicah ne moremo se tako boriti proti nečemu, kar tako jasno pred našimi oči raste. Eh, mislim, da sem lani poleti sodelovala na sestanku Svetovne turistične organizacije in tam so imeli zelo dobro poročilo na to temo. Temu se ne moramo izogniti, tako da moramo sprejeti ta pojav in razmišljati o novih priložnostih in novih poslovnih modelih, kajti stvari ne bodo potihnile, ne bodo izginile, mladi in manj mladi bodo uh, uporabljali in ustvarjali to vrstne poslovne modele. In kot sem povedala v svojem uvodnem govoru, bomo konec maja ali začetek junija na podlagi zavez iz strategije za enotni trg predstavili zelo podobne smernice za to, kako uporabljati že obstoječo zakonodajo, kajti uh, tri stvari morajo biti posem eh, jasne. Prvič, podjetja morajo plačevati davke. Potem drugič, potrebno je zagotoviti varnost potrošnikov in tretjič, potrebno je spoštovati, eh, oziroma eh, zagotoviti spoštovanje delovne zakonodaje. To troje je bistveno. Imamo pa tudi eh, veliko elementov iz obstoječe zakonodaje in mislim, da bi to bilo eh, čisto dobro. Eh, ne gre za zato, da eh, polovica držav članic sprejema kolaborativno gospodarstvo, druge države pa to povsem prepovedujejo. Eh, taki, taka razhajanja niso mogle, mogoča v skupnosti, kakršna je naša. Torej, tu imamo zaveze iz strategije za enotni trg in državam članicam bomo torej posredovali podrobna navodila konec pomladi oziroma začetek poletja potem, kar zadeva vpliv begunske krize, seveda je to še vedno razmeroma eh, nov pojav, ampak eh, naše službe zelo pozorno spremljajo razmere. Eh, za enkrat preučujemo neposredne učinke eh, in lahko vam. Ne vem, o kakšnem kakšni slušalnici govorimo, ampak lahko vam posredujemo rezultate naših dosedanjih analiz o tem, kako eh, to vpliva na sektor turizma. Ampak eh, za zaključek naj povem, da vprašanje, pa, pa še kolesa. Torej, kolesa. Zakaj progledujete proti meni? No, vem tudi na podlagi lastnih izkušenj, da je potrebna podpora regij in mest. Veliko sredstev je potrebnih za ureditev kolesarskih stez in na vzhodu Polske imamo odličen primer tega, da je bilo zgrajenih na tisoče kilometrov kolesarskih poti in denar je na voljo, je pa potrebna podpora eh, lokalnega prebivalstva. Evropska komisija ne bo gradila kolesarskih poti. Je pa to vsekakor tema, ki je lahko del naših analiz in eh, akcijskega načrta. Ampak če vas lahko prosim, eh, rekla sem, da vam bomo kmalo posredovali nek eh, konceptualni dokument, ki bo vredno bolj krajši. In seveda se bomo posvetovali tudi s partnerji iz eh, sektorja, z združenji, eh, z Evropskim parlamentom, s predstavniki vlad, eh, predstavniki regij. Ampak, če poskušamo nekako ta dokument videti širše, poskušajmo tu govoriti predvsem o tem, kaj lahko konkretno dosežemo. Uh, upam, da bomo s tem prišli do konkretnih rezultatov v štirih letih. Imamo leto in pol, da zaključimo uh, fazo priprav in pa potem uh, preostanek časa, da nekako razširimo te ideje, ki bodo vsebovane v dokumentu po državah članicah. In eno, eno od tem, ki sem jih imela v mislih, je povezovanje med eh, ustvarjalnostjo, obrtjo, modo in turizmom? Eh, in druge povezave so tudi možne in potem bomo imeli tudi zelo konkretne eh, dokumente o tem, kaj načrtujemo. Finance, veste, da so problem. Veliko vas je izpostavilo, da informacij ni, da turistični ponudniki eh, imajo težave pri iskanju finančnih virov. To seveda ni dobro. Ampak, eh, kot rečeno, že načrtujemo priročnik, kajti sredstva so na voljo. Moram reči, da je na voljo kar precej denarja. Uh, Eh, niso pa eh, morda dovolj na očeh in, in nikjer ne piše, da so to sredstva, ki so namenjena specifično turizmu, ampak eh, vendarle je na voljo tudi za turizem. Eh, MSP-ji so MSP-ji tudi, če delajo v turizmu in zato jih je potrebno samo obvestiti. Eh, Eh, kje so ti viri na voljo. Tako da sem zelo hvaležna za to izmenjavo z vami. Poskusala bom posredovati podrobne odgovore na vaše vprašanje, ampak mislim, da se naša mnenja res ne razhajajo in eh, želela bi eh, dejansko tu doseči neke rezultate s temi sicer mehkejšimi instrumenti, ki jih imamo na voljo. Komisarka Bjankovska. Najlepša hvala za vašo predstavitev, za vaše odgovore. Smo odbor za promet in turizem, oboje sodi eh, v našo pristojnost, imamo pa zato dva različna komisarja, ki sta prisotna za naše področje in upam, da ne, bo minilo, da ne bodo minila tri leta, preden se nam naslednjič pridružite. Torej, še enkrat najlepša hvala in upam, da se k malo spet vidimo.